potrjen. Strani sveta sem prijel stališča v prvi obravnavi glede uredbe o medsebojni upravni pomoči med eh, pristojnimi organi držav članic in pa o uredbi o statutu Evropskega sodišča. Naslovi bodo objavljeni v zapisniku današnje eseje. Tri mesečni rok za predložitev stališča Evropskega parlamenta, zato začne teči jutri, 10. julija 2015. Naslednja točka na dnevnem redu. Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije.